z 24. členom poslovnika. Vrtni red volitev je naslednji. Najprej moramo izvoliti svojega predsednika in na to štiri podpredsednika enega za drugim. Sedaj torej prehajamo na drugo točko na dnevnem redu. Gre za izvolitev novega predsednika. Obvestili so me, da bodo nadomesti člani, ki bodo prisotni gospod Fisas, ki nadomešča gospoda Zvera, gospod Winkler, ki nadomešča gospoda Tutija in gospod Maradal, ki nadomešča gospod Evans. Naj torej poslanske skupine obvestim, da če bo prišlo do morebitnih sprememb, morajo o tem obvestiti predsedujočo, preden razglasimo glasovanje. Gospod Krasnodevski. Prosim, prižgite mikrofon, drugače vas ne slišimo. Da, tudi sam eh, nadomeščam. Gospoda Liuesa. Najlepša hvala. Um, so morda še nadaljne obvestila? Ne? Dobro. Najprej moramo torej ugotoviti, ali smo sklepčni. Torej, osem članov, ena četrtina članov odbora in videti je, da ni težav, kaj ti prisotni so vsi člani odbora. Sedaj pa prosim za kandidaturo za predsednika. Gospa Kamrvet, prosim. Gospod Silvija Kosta predlagamo kot predsednica odbora. Hvala. Obvestili so me, da je gospa Silvija Kosta polnopravna članica tega odbora in da jo zastopa poslanska skupina in da je izpolnila svojo izjavo o finančnih interesih. Sedaj pa moram kandidatko vprašati, ali podajo soglasje. Da, hvala, predsedujoča. Dobro, glede na to, da je kandidatka samo ena, predlagam, da gospod Silvija Kosta izvolimo s ploskanjem. Draga Silvija, iskrene čestitke. Vabim te, da prevzameš predsedovanje odboru. Prosim, da se nam pridružiš na odru.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 Spoštovani kolegi, čisto na hitro, dovolite mi le, da se vam zahvalim za podporo. Potrudila se bom eh, po najboljših močeh, sem nekoliko emocionalna, ampak eh, bom mm, zagotovila, da bom eh, odbor vodila dostojno. Mislim, da sta kultura in izobraževanje skupaj s politikami za mlade in um, skupaj s temeljnimi vrednotami element, ki bo pomemben pri novi Evropi. Najlepša hvala tudi tolmačem in sekretarjatu za njihovo dragoceno delo. Sedaj pa nadaljujemo z izvolitvami podpredsednikov. Sì, allora eh, e continuo in Italia. Bom nadaljevala kar po italijansko. Zanima me, če je prišlo do kakršnih koli sprememb pri nadomestnih članih, če ja, mi to povejte. Se je kaj spremenilo v primerjavi s prvim glasovanjem? Če ne, bomo najprej povedali, da gospod Winkler nadomešča gospoda Totija, gospod Margal nadomešča gospod Evans in gospod Fisas nadomešča gospoda Zvera. Grandevski pa nadomešča Lever, če sem prav izgovorila. Drži? Če drži, nadaljujemo. Najprej moramo preveriti sklepčnost. Sklepčni smo. Zanima me, kdo je kandidat za prvega podpredsednika najprej bi vam rada iskreno čestitala v imenu LS, sej obetam dobro sodelovanje v prihodnih letih, kot smo uspešno sodelovali tudi v preteklih letih. Kot, eh, prvega, kot prvo podpredsednikov predlagam Andrejo Bočkor v imenu ELS. Eh, gra, grac. Hvala lepa. Sabina, obvestili so nas, da je kandidatka Andreja Bočor članica tega odbora, da je spomnila tudi izjavo o finančnih interesih, zato kandidatko sprašujem, če se strinja z tem, da je imenovana kot kandidatka za mesto prvega podpredsednika. Glede na to, da imamo samo enega kandidata za mesto prvega podpredsednika, predlagam, da gospod Andrejo Boksor potrdimo kot prvo podpredsednico kar z aklamacijo. Gremo naprej. Seveda vam čestitam in vas tudi vabim, da se mi pridružite za predsedniško mizo. Gospa Andreja. <laughs> okay. No, Prego, onorevole Box. Ura, eh, Sedaj pa nadaljujemo. Sklepčni smo še vedno. Zanima me, kdo je kandidat za mesto drugega podpredsednika. Izvolite. Honorable tu. Uh, thank you. On behalf of all... Najlepša hvala v imenu politične skupine ALDE. Predlagamo gospoda Mirča od Jakonuja, ki je mi bil minister za kulturo v Romuniju in menimo, da je najboljši kandidat za to mesto podpredsednika. Eh, hvala lepa, gospod Turko. Obvestili so me, da je kandidat Diakonu, polnopravni član odbora za kulturo, da je podal tudi izjavo o finančnih interesih. Zato sprašujem gospoda Diakonoja, če se strinja z imenovanjem. Izvolite. Bene. Odgovor je da. Dobro. Glede na to, da imamo samo enega kandidata, predlagam, da ga imenujemo na mesto drugega podpredsednika, kar za klamacijo. La pregodi. Prosim vas tudi, da se nam pridružite za predsedniško mizo. Dve, dve, dve, dve. E, Predlagam, da gremo na naslednjo izvolitev, izvolitev tretjega podpredsednika. Kdo je kandidat za mesto tretjega podpredsednika? Uh, da, predsednica v imenu zelenih uh, predlagamo gospo Helgo Trupel kot uh, kandidatko za podpredsednico. Grazie, onorevole Trupele. Hvala lepa, gospod Rupert, se strinjate? Da. Odlično, vesela sem, da se strinjate. No, naj ponovim tradicionalni stavek. Gospa Trupel je ponopravna članica odbora za kulturo. Predstavila jo je politična skupina kot kandidatko, podala je tudi izjavo o finančnih interesih. Tako da vas, gospa Trupel, vabim, da se nam pridružite za predsedniško mizo. Aplauz se opravičujem nekaj zelo pomembnega pa sem preskočila se opravičujem predlagam da jo izvolimo z aklamacijo saj vem da ste me nekoliko prehiteli kaj ste, ste že ploskali čestitke tudi gospe trupel Sedaj pa sprašujem, kdo je kandidat za četrtega podpredsednika. Zvolite. Gospa Verhajen. V imenu poslanske skupine ELS predlagamo gospo Mihajlo Šojdrovo. Preverili smo, ali je kandidatka Šojdrova polnopravna članica odbora za kulturo in ali jo je imenovala politična skupina in ali je izpolnila izjavo o finančnih interesih. Gospa, sprejimate kandidaturo? Da, se strinjam. Se upravičujem. Glede na to, da imamo samo enega kandidata, predlagam, da kolegico Sojdrovo izvolimo z aklamacijo in kolegico tudi vabim, da se nam pridruži. Prego di accomodarsi al Pridružite se nam, prosim, za predsedniško mizo. Bene. tem smo zaključili z volitvami predsednika in podpredsednikov. Sedaj pa bi predlagala, da se lotimo drugih točk na dnevnem redu za danes popovdne. Točka 4 oziroma točka, ki se nanaša na potrditev koledarja sej za preostanek leta 2014. Potrdili bomo koledar sej v svojih mapah bi morali imeti na voljo informacije s tem v zvezi, kdaj naj bi se torej sestali. Odbor iz prejšnjega mandata je potrdil ta koledar. Če ste imeli priložnost prebrati predlog koledarja, predlagam, da ta koledar potrdimo. Torej še pet sej bomo imeli do konca leta 2014. Če se strinjate, mislim, da mi ni treba ponavljati datumov, saj ste z njimi seznanjeni. Dobro, se strinjate? Koledar je s tem potrjen. Predlog sej za leto 2015 bo podan oktobra na sestanku koordinatorjev. Peta točka razno in še nekaj obvestil. Naslednja seja odbora bo potekala v Bruslju 22. julija v torek. Izmenjali si bomo mnenje o proračunu za leto 2015. Imeli bomo torej izmenjavo mnen o tej temi. 14. julija pa bo potekal sestanek koordinatorjev, ker moramo imenovati poročevalca za proračun za leto 2015, sprejeti pa moramo tudi postopek za proračun. Člane odbora tudi prosim, da po elektronski pošti potrdijo kandidate za koordinatorje do roka, ki je bil določen, ker je treba spoštovati postopke. Če nimate drugih pripomb, bi vas v. imenu predsedstva in vseh samo pohvalila, hvala za vse delo, ki ste ga opravili, hvala vam, hvala tudi tolmačem in veliko uspeha v novem mandatu. Uspešen začetek. Prego, prego, če v neriki se riper. Še nekdo želi besedo? Kolega Kjezos? Eh, with the microphone, microphone please. S mikrofonom, prosim. Να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προεδρείου. Ε, ψήφισα με... Χαρά, βελίκο ουσπέχα το λέει «Ζελίμ πρετσέτσου». Moje zaupanje zagotovo imate. Vidim, eh, da v predsedstvu sedijo um, štiri ženske predstavnice in en moški. En, en moški. Upam, da ne boste zatrli glasu moškega kolega in da bo tudi ta imel priložnost izražati svoje mnenje pred 30 leti sem bil tudi sam um, poslanec Evropskega parlamenta, tako da me zanima, kakšne so pristojnosti našega odbora. Običajno bi morali začeti na tej točki in delovati na demokratičen način. Treba je vedeti, kakšna so naša pooblastila in kakšna je vsebina našega nadela. Šele na to bi morali glasovati. Ampak, kakorkoli že, Mislim, da se zavedate, kakšne so odgovornosti našega odbora. Sedaj se ukvarjamo z zadevami, s katerimi se prej nismo. Prej so, na primer, odbori imeli nekoliko večjo avtonomijo. Zanima me pa, kako je s tem sedaj. To bi rad izvedel. Mislim, da ste sami zelo dobro seznanjeni s celotno temo. Rad pa bi prejel nekatere osnovne informacije, kakšne so naše pristojnosti in naše naloge, koliko avtonomnosti imamo, ko gre za odnos do komisije in eh, za odnose znotraj eh, parlamenta samega, torej tudi v nevzavi na predsedstvo Evropskega parlamenta. Jo, uh, spoštovani kolega, lahko samo delno odgovorim na to vprašanje. Se upravičujem, ampak zelo smo časovno omejeni danes. Za nami zaseda še en odbor, Danes je to zgolj ustanovna seja, na kateri volimo predsednika in podpredsednike. Dejstvo je, da bo predsedstvo zagotavljalo tudi spolno ravnoteženost v odboru. Nikar naj vas ne bo strah. Ne bomo storili enako kot moški v preteklosti. Druga zadeva, pomembna zadeva, bolj pravno-politična zadeva, pa je naslednja. Mislim, da se bomo še imeli priložnost poglobljeno pogovarjati o vseh teh zadevah, ki jih izpostavljate 22. julija. Sicer ste v svojem prispevku inteligentno vrgli rokavico. Mislim, da so se pristojnosti spremenile od časa, ko ste bili v parlamentu. Lizbonska pogodba nam daje nove pristojnosti. Poleg tega obstajajo pri temah, kot so kultura, izobraževanje, šport, politike mladih in mediji. Vzpostavljeni drugačni odnosi, večje sodelovanja. Seveda lahko tudi kolegi z vami spregovorijo o tem, vam povejo kaj več so pa to ključna področja, na katerih smo pristojni. Hvala lepa za vašo pozornost in prijaznost. Zdi se mi, da lahko sedaj zaključimo sejo. Še enkrat hvala lepa in uspešno delo vsem.